in sicer poročilo o staležu sleda, ki se nahaja zahodno od Škotske. Ker govorimo o Škotski, je seveda poročevalec gospod Stevenson. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, komisar Dali. Dansko predsedstvo me je pred nekaj tedni obvestilo, da ne bo dosežen nov sporazum o tem poročilu, ki se nanaša na večletni načrt za stalež sleda. Uh, Ponovno je prišlo do blokade v svetu, tako kot se je zgodilo pri poročilu kolega Gallagherja, ki govori o večletnem načrtu za stalež šura v Atlantiku. Ta doseži tri leta stoji. Gospa Bilbao Barandika je tudi pripravila poročilo o večletnem načrtu za stalež Sardona v Biskajskem zalivu. Tudi tu je prišlo do blokade. Poleg tega lahko povem, da se blokade pojavljajo ne samo pri poročilih o ribištu, temveč tudi pri vseh tistih poročilih, kjer smo se prepirali glede izvedbenih in delegiranih aktov. Po mojem mnenju svet še vedno ne želi sprejeti dejstva, da Lizbonska pogodba ne podeljuje njim izključne pravice za opredeljevanje teh vprašanj. Sam sem pripravil poročilo večletnem načrtu za stalež sleda, ki se nahaja zahodno od Škotske. Predlagani so bili delegirani akti, ampak želim si, da bi komisija sodelovala tudi z Mednarodnim svetom za ribištvo, predvsem, ko gre za pelagične staleže, ter da bi spoštovala tudi mnenje znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo. Določeni akti so bili spodbijani, mi ne želimo, da bi uporabili delegirane akte za to področje. Izvedbeni akti bi seveda dali svetu možnost, da ima več besede pri sprejemanju odločitev. V tem primeru bi lahko parlament samo podal svoj na svet oziroma svoje mnenje, to mnenje pa lahko svet seveda zanemari. Očitno je, da so delovne skupine tiste, ki želijo ohraniti lastništvo nad vsemi temi večletnimi načrti. Niso ministri krivi za trenutno stanje. Želijo uporabiti člen 43.3 pogodbe o delovanju Evropske unije, ki jim daje izključno pristojnost, ko gre za te večletne načrte. Parlament in komisija pa seveda zahtevata, da skladno s členom 43.2 v okviru običajnega zakonodajnega postopka tudi ona dva odločata o večletnih načrtih. Celo pravna služba sveta se je strinjala s parlamentom in komisijo glede tega vprašanja, vendar svet še vedno ostaja okopan v svojem stališču, želi delegirane akte, blokada se bo očitno še nadaljevala. Kar zadeva trenutno reformo skupne ribiške politike, naj povem, da je ta zakonodajna blokada zelo nevarna če želimo vnesti stabilnost na trg, če želimo predelovalcem ribiških proizvodov in ribičem zagotoviti dolgoročno stabilnost in tudi naložbe v industrijo, potem je treba večletne načrte uvesti za vse glavne komercialne staleže. Kako lahko trdimo, da ni dovolj sredstev v Evropskem skladu za ribištvo, naprimer za subvencije novih ribiških plovil? če lahko istočasno zagotavljamo ribičem, da si lahko najamejo dodatna posojila pri bankah za dodatno izgradnjo flote prav na podlagi večletnih načrtov. Nobena Evropska banka, še posebej ne v času gospodarske krize, ribičem ne bo posojila posodila do 2 milijona evrov, razen če ne bodo dokazali, da obstaja nek večletni načrt za upravljanje staležem. S tem se bo namreč zagotovil trajnostni ribolov tekom daljšega obdobja. Trenutna situacija je neuzdržna, pravzaprav ogroža celoten proces reforme skupne ribiške politike. Če se bomo obrnili na Evropsko sodišče zato, da se stvari razrešijo in ta možnost je vse bolj verjetna, potem bo vse skupaj iztirilo, spremenila se bo tudi časovnica za reformo skupne ribiške politike. Vidite pa, da nimamo na voljo pravne podlage za izvedbo nove reforme skupne ribiške politike in sicer trenutno veljavna pravna podlaga preneha veljati s 1. januarjem 2014. Zato predlagam, da trčite v svetu skupaj z glavami, še enkrat razmislite o tem in odpravite blokado. Hvala lepa, sedaj pa komisar Dali. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Hvala vsem za pripravo tega poročila. S tem predlogom usklajujemo načrt za zahodno škotski stalež sleda z Lizbonsko pogodbo. In veseli me, da smo dosegli dogovor s, parlament, s parlamentom. Veseli me, da parlament zdaj izvaja svoje pravice v okviru pogodbe. Kot je rekel kolega, kolegica Damanaki, je rekla, da večletni načrti upravljanja morajo biti sprijeti v okviru rednega zakonodajnega postopka. Hvala tudi parlamentu, da je uspel uskladiti te načrte v skladu z razvojem tehnologije. Vedno je treba odražati najboljše znanstvene informacije in dosežke. Naj spostavim nekaj predlogov sprememb. Glede opredelitve staležev in območja, ki ga pokriva, torej glede opredelitve geografskega območja, to se mi zdi dobro. Glede trajanja pooblastila za komisijo, predlog za triletno obnovljiva pooblastila se mi zdi spremljivo. Načrt upravljanja predvideva tudi štiriletni ciklus za revizijo in zato lahko prije do tega, da se, da se upada ta dva ciklusa. Naj se, odvede, naj se odzovem tudi na to, kako naj bi se sprejemali delegirani akti. Sveda bi se morala komisija posvetovati z zadevnimi odbori, kot sta STCF e in PRAC. Komisija mora izvesti ustrezna posvetovanja v času pripravljanja predloga in to na strokovni ravni, preden se spreme delegiran akt. Predlog spremembe bi šel še dlje in bi omejil komisijo, da bi poiskal najboljši na svetu v vsakem posameznem primeru, ampak žal tega predloga zato ne moremo sprijeti. Še enkrat se zahvaljujem poročevalcu in odboru za ribištvo za njihovo delo in veselim se nadaljne razprave. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa v imenu političnih skupin, najprej v imenu skupine ELS in dve minuti gospod Kun. Danke, herr Präsident. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej hvala poročevalcu gospodu Stevensonu, da je v tem poročilu opozoril na osrednji položaj ribiške politike v Evropi. Prav tako bi na tem primeru rad izpostavil, da to predstavlja velik pomen, namreč stališ sleda zahodno od eh, što, Škotske. Pripravljamo reformo skupne ribiške politike od leta 2014. Tu mislim, da je ponovno postalo jasno, da tam, kjer je to vrsten stalež v Atlantskem oceanu na voljo, ga urejamo z ustreznimi kvotami za ulov, da bi na ta način dosegli tudi najvišji trajnostni donos. Vsi seveda ustrajamo na tem, da naši ribiški staleži v prihodnosti še naprej predstavljajo in ostanejo temelj preživetja tega sektorja. Pomembno je, da se uporabi resurse, ki jih imamo na razpolago in to na učinkovit način. Govorimo o prenosljivih ribolovnih pravicah. Kaj se bo zgodilo z malimi podjetji, ki so trenutno v situaciji, da se morajo odločiti, ali bodo zadevo opustili, ker želijo v pokoj, ali imajo nekega naslednika. In tu smo pri situaciji, da regionalno ribištvo, regionalizacija tudi z ustreznimi upravljalskimi načrti, mora narediti korak naprej, da ne bomo vsega urejali centralno, ampak da bomo tudi eh, tu znali reči, da upoštevamo ne le znanstveno dognanje in da ima to vpliv, ampak da pri takomornih rakih uporabljamo tudi izkušnje eh, ribištva. In to je gospod Stevenson tudi, mislim, da zelo odlično zapisal. Kar zadeva opredelitev pojma staleža eh, sleda, je dejstvo, da se ta bistveno več seli kot eh, druge vrste in mislim, da smo dosegli dober kompromis. Hvala lepa, gospod Kun, sedaj pa v imenu socialistov in demokratov za minuto, gospod Milana. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam se zahvaljujem Stevensonu za izvrstno poročilo. Mislim, da to poročilo obravnava dve ključni vprašanji. Tu ne gre samo za nek načrt upravljanja za stalež, sleda gre za to, da bi rešili ribiče in da bi sprejeli tudi ustrezne načrte za sam ribolov, ki bi veljali več let. Ključna točka v tem poročilu pa je seveda vprašanje delegiranih aktov. Po mojem mnenju bi svet moral sprejeti vse tisto, kar nalaga Lizbonska pogodba. Mislim, da je čas, da tudi Evropski parlament nekoliko bolj odločno in jasno spregovori, bolj kot v okviru odbora za ribištvo. To poročilo se nanaša sicer na sled, ampak mislim, da bi morali zauzeti zelo jasno stališče predvsem do delegiranih aktov. Mi zahtevamo pravico, da se uporabi običajni zakonodajni postopek na tem področju. Vem, kaj to prinaša seboj, da bo to vključilo tudi druge ribiške sektorje, naprimer tudi reformo SKP-ja, ki trenutno poteka, tudi naprimer področje kmetijstva in druge tematike. Ključno pri vsem skupaj pa je, da se spoštuje volja parlamenta. Hvala. Hvala lepa, gospod Milana, za dve minuti za skupino Alde, gospod Gallagher. Hvala lepa, predsedujoči. Čestitam gospodu Stevensonu za pripravo tega poročila in za predstavitev. Celoti podpiram priporočila, ki jih poročilo zajema. Zlasti potreba, da se treba posvetajati z odboroma PRAC in STECF. Informacije, ki jih dobimo od deležnikov, so bistvenega pomena in to je nujno tudi za trajnostno upravljanje ribištva. Poročevalec se sklicuje na redni zakonodajni postopek, zato ker bi zavrnitev upoštevanja določb Lizbonske pogodbe pomenila, da se krški, krši. Svet je zdaj pripravljen odstopiti nekaj pooblastil tudi zato, da se zagotovi trajnostno ribištvo. Poročevalec je pri podobnem poročilu upošteval stalež Šura in tam se je pojavil enak problem. Zdaj smo v kriznih časih in to je kriza, ki jo moramo prej ali slej razrešiti. Včeraj je ciprsko ministrstvo povedala, da bo to ena od njihovih prednostnih nalog med predsedovanjem in upamo, da bodo res to vzeli v svoje roke. To je zelo pomembno vprašanje, kajti šur je znan kot pomembna vrsta za nadaljevanje in za trajnostno ribištvo svet je v zadnjih letih sprejel ta, to načelo za šur, vendar pa se tega tukaj ne sprejema. V Luksemburgu sem opazil, kako so nekateri ministri ignorirali vlogo parlamenta kot so zakonodajnega organa, vendar pa nas bo treba upoštevati tudi pri reformi skupne ribiške politike v interesu vseh nas je, da se stališče sveta upošteva, da se zmanjša tudi iztovor mrtvih rib. To ne prispeva v nobeni meri k trajnostnemu ribištvu. Treba je omogočiti in zagotoviti, da bodo ribe preživele v čim večji meri, zato da se zagotovi veliko rib in ribolov tudi v prihodnosti. Upam, da bomo svetu in komisiji poslali jasno sporočilo z današnjega zasedanja, da se posvetovati z nami in skupaj moramo rešiti to vprašanje. Hvala lepa, sedaj pa za skupino zelenih minuto in pol gospod Hatton. Uh, Hvala predsedujoči. Ja, To poročilo je bilo v odboru za ribištvo soglasno sprejeto, kar se ne zgodi vedno in pogosto. Ta vprašanja so veliko krat zelo sporna. Poročevalec pravi, da je treba zagotoviti pravice parlamenta v okviru Lizbonske pogodbe. Dejstvo pa je, da je Lizbonska pogodba ustvarjala zmedo in nezadovoljivo situacijo, ko gre za odločanje na področju upravljanja ribištva. Menim, da imamo zdaj priložnost, da radikalno spremenimo upravljanje ribištva, s tem, da odpravimo preveč centralizirane metode, ki smo jim bili priča v preteklosti. Namesto, da obsesivno varujemo pravice evropskih institucij, si moramo prizadevati za okvir odločanja, ki bo uspešen pri doseganju ciljev. Po mojem mnenju to pomeni maksimalno decentralizacijo, tako da bodo ribolovni narodi v Evropi imeli moč, da bodo sodelovali in ohranili staleže za dolgotrajne koristi. Vseeno pa komisija pravi, da jim Lizbonska pogodba preprečuje predlaganje toliko centralizacije, kot bi si jo želili. Vendar pa je Evropski parlament drugačnega mnenja. Rezultat je zmeda in nenehno prerekanje glede pravic med institucijami. Upam, da bo ta parlament v procesu reforme skupne ribiške politike dal svoj prispevek k ohranjanju staleža sleda in drugih vrst rib v preteklosti nam to ni uspelo. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Hartong, minuto in pol imate na voljo. Voorzitter, de PVV waarschuwde. Hvala lepa. Stranka PVV je pred nekaj leti opozorila, da bomo prišli v velike težave, ampak takrat so se jim smejali, zdaj pa kaže, da so imeli prav. Komisija ima zdaj veliko besede glede tega, kaj se lahko naredi. Lizbonska pogodba pa daje še več pooblastil komisiji in meni, menim, da je to ena kapitalnih napak. No, zdaj si, da obravnavamo sleda. In važno je, kakšen bo drstitveni stalež. Tudi, če pride do preselitve staleža, ne smemo dovoliti, da se ta stalež ogrozi. Če lahko parlament vpliva na biološki proces sleda, je to še bolj smešno kot pri Lizbonski pogodbi. PVV tudi meni, da je celotna ribiška politika taka, da je treba vrniti nazaj v pristojnost držav članic, saj držav članice lahko naredijo stvari veliko bolje. Hvala lepa, gospod Harton. Zdaj pa minuto in pol, gospod Kadek. Hvala lepa, predsedujoči, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Hvala Stuartu Stevensonu za to poročilo. Gre za poročilo o večletnem načrtu za stalež sleda na zahodnji obali Škotske. Tu gre za sprejemanja tovrstnih odločitev v postopku soodločanja. Gre za pristop, ki je po mojem mnenju razumen, večletni pristop. Ključno je, da se ohranijo razpoložljivi viri, stare že, kar so kolegi že menili. In to lahko dosežemo le z roko v roki z praktiki na področju ribištva. E, v ponedeljek je svet e, zavrnil prepoved e, završkov. To je zelo slab signal strani sveta. Parlament se odloča, svetom. Politika eh, ničnih završkov, ki jo predlaga eh, komisija, je nerealna za ribištvo. Zato predlagamo, da se bistveno zmanjša završke, ampak postopno, namesto da bi sprejeli dogmatično stališče. Vprašanje završkov bomo lahko rešili le s pragmatičnim pristopom. Na zadnje, predlog komisije predlaga, da se uvedejo tudi prenošljive ribiške ribolovne pravice. Eh, to je nekaj, kar ima lahko zelo hude posledice za naš model liberarnja. Zato eh, menimo, da komisija želi vse skupaj prepustiti trgu, menimo pa, da je na državah članicah, da odločajo o teh vprašanjih, da tako je že zdaj. Do prvične reforme ne bomo prišli z šibitvijo sektora ribištva. Hvala lepa. No, Gospoda Mirskega ne vidim v dvorani, tako da besedo dobi za minuto in pol gospod Davis. Včeraj ob pol petih so se ministri na svetu za ribištvo, no, zaključili so pogovore o novi ribiški politiki. Poudarili so, da je treba utemeliti ribištvo na večletnem načrtu upravljanja. Če bodo še naprej blokirali ta, te večletne načrte, ne bo dobro. Svet želi nadaljevati, omogočati ministrom, da bodo postavljali največje dovoljene ulove in kvote. Vsako leto decembra se srečujejo in določajo take in kvote in zato imamo zdaj take staleže, kot so, tako osiromašeni so. Nekateri poslanci pa bi želeli nekoliko zavrzati roke ministrom, zato da bi večletni načrti upravljanja imeli sploh kakšen smisel. Treba je priznati pravila iz Lizbonske pogodbe in ta vprašanja bomo raz, lahko razreš, razrešili samo, če se bomo sedli skupaj. Strojan Stevenson je rekel, da bo ciprsko predsedstvo tisto, ki bo prevzelo te stvari v svoje roke. Ampak zakaj se ne ozremo k danskemu predsesu? Še dva tedna imajo časa. Prej kot bo svet se usedel za isto mizo skupaj s parlamentom, prej bomo uspeli priti do srčike večletnih načrtov in jih postaviti v centr ribiške politike. Hvala lepa, gospod Dejsvis, gospod Hartong, ki ima modri karton za vas. Sprejmete? Ja, izvolite, gospod Hartong. Geachte collega, ik heb hier voor mij een artikel uit een. Hvala lepa. No, tukaj imam članek iz nizozemskega časopisa in ta pravi, da je Severno morje polno sleda, da kar poka od tega staleža. Vi pa govorite o osinomašenih staležih. To preprosto ne drži ali naj si komisija to pogleda in ali naj bo čisto neodvisna. Kaj pravite na to? You, Hvala. V skladu s tem, kar pravi komisija, imamo zdaj 20 ribiških staležev, kjer imamo maksimalni trajnostni donos, kar je veliko izboljšanje v primerjavi s prejšnjimi leti. Ampak to je 20 od kakšnih 230. Je to res napredek? No, mogoče majhen, ampak je napredek. Čeprav verjetno vi, kolega, poznate škotski primer bolje, ampak mislim, da je sled zdaj v boljšem položaju kot ostale vrste. Hvala, gospod Davis. Zdaj pa minuto in pol za gospoda Van Nistelrooja. Eh. Hvala, predsedujoči. Gospod komisar. Gospod Stevenson. Škotski sled je zelo priljubljen. Prodajamo ga tudi na nizozemskem ob sobotah. Se je, v soboto se je začela sezona sleda in letos lahko rečemo, da je ta sled odlične kakovosti, samo 18 odstotkov vsebnosti maščobe. Skupni dovoljen, dovoljen, dovoljeni ulov se je zmanjšal in več sleda je, kot ga je bilo prej. Ampak znanstvene napovedi je treba izboljšati. Zato menim, da je dobro, da parlament preučuje vprašanje pooblastil in da ni komisija edina, ki lahko o tem odloča. Na podlagi Lizbonske pogodbe imamo zdaj možnost narediti več. Tudi mi kot parlament moramo izvajati svoje pooblastila. Stvari je treba narediti bolje. Gospod Stevenson ima čisto prav pri svojem pristopu. Pritiskati moramo na komisijo. To, da, govorimo, da govorijo ministri ob treh po noči o tem, čisto lepo, ampak tudi mi imamo svojo pravico govoriti o tem. Hvala lepa. Prehajamo na postopek Catch the Eye, prosta razprava. Dve prošnji za besedo imam. Kot prvi, gospod Sean Kelly no ne poznam tega vprašanja tako dobro kot nekateri naprimer Pedekop Gallagher in Struan Stevenson pa vseeno ker pri nas v našem območju je veliko ribičev se zelo zanimam za to vprašanje in zato me veseli ta razprava danes. Veseli me, da imamo toliko strokovnjakov tukaj v parlamentu, ki se zanimajo za ribištvo, vendar pa je veliko razočaranje, da slišimo, da svet to blokira in da poročila gospoda Stevensona to omenja kot nespremljivo. V duhu Lizbonske pogodbe moramo mi kot parlament ustati in se zauzemati za svoje pravice ter zagotoviti, da bomo igrali pošteno povsod. Veliko nalogo imamo pri ribištvu, zato si moramo pogledati ta vprašanja, ki so bila omenjena danes, zlasti večletne načrte upravljanja, ki so bistveni tudi, ko gre za završke in istovore. In upam, da bo ciprsko predsedstvo se res lotilo tega vprašanja na pravi način. Hvala lepa. Naslednji je Gabriel Matodrover. Presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Govorimo o sledu, o večletnih načrtih, ampak govorimo tudi o pristojnostih parlamenta, o tem, da mora svet prevzeti odgovornost in spoštovati tisto, kar je opredeljeno v Lizbonski pogodbi. Da spoštuje tudi to, kar so odločile svetove pravne službe, tu vlada postopek soodločanja, ampak svet nam jemlje pristojnosti, ki jih imamo kot parlament. Tega ne bomo dopustili. Tisto, kar je bolj pomembno, pa je, da svet pravzaprav ogroža prihodnost tako temeljnih zadev, kot je reforma skupne ribiške politike. No, svet je danes odsoten. To naslavljam tako na odsoten svet, kot tudi na komisarja zelo pomembno je, da branimo vse tiste pristojnosti, ki nam pripadajo. Hvala. Hvala lepa. V imenu komisije pa besedo zadebi komisar Dali. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala poslankam in poslancem za prispevek k tej razpravi. Razprava kaže, da vaš zbor pripisuje velik pomen to vrstem institucionalnim vprašanjem. Naj vam zagotovim, da komisija ostaja pripravljena sprejeti kakršnokoli rešitev, ki jo je parlament sposoben najti eh, skupaj s svetom, kar zdaj v vprašanje večletnih eh, načrtov. Dlje, ko bomo ostali v tej pad poziciji, eh, teže bo razložiti državljanom, da ne moremo narediti premika naprej pri teh pomembnih orodjih za upravljanje ribolova, da bomo na ta način zagotovili trajnost naših staležev. Hvala. Hvala lepa. V zaključek razprave pa beseda dobi gospod eh, poročevalec Stevenson. Mikrofon za govornika, lepo prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala tudi komisarju Dalju in eh, vsem kolegom, ki so sodelovali v tej razpravi. Večkrat smo strani kolegov v tej razpravi slišali, da je ključno vprašanje blokada večletnih načrtov v svetu. To je vprašanje, ki, ga, ki mu pripisujemo takšen pomen, da je celo delegacija pod vodstvom predsednika odbora za ribištvo Gabriela Mata eh, včeraj bila pri obisku, na obisku pri predsedniku Šulcu, ki je tudi sam dejal, da je to njegova absolutna prioriteta, namreč, da zakonodajna demokracija v Evropski uniji ostane v rokah našega zbora. Mi smo neposredno izvoljeni predstavniki državljanov Evrope. In sramota je, da poteka to vrstna razprava, saj je dogovor oziroma sporazum med komisijo in parlamentom jasen, izrecen strani sveta pa niče ne spremlja te razprave. Temu ne pripisujejo zadostnega pomena. Predsednik Šulc je dejal, da bo to izpostavil tudi pri prihajajočem ciprskem predsedstvu, da bo po potrebi to izpostavil tudi predsedniku sveta Hermanu Van Rompuyju samemu. In eh, mislim, da resnično moramo strniti vrste in eh, to blokado razbiti. Komisar Dali, še ena stvar. Rekli ste, da sprejemate večino madmaja v mojem poročilu, za kar sem vam hvaležen, da pa vas nekoliko skrbi, da morda delamo korak predaleč, ko komisijo, od komisije zahtevamo, da se posvetuje s pristojnimi znanstvenimi in strokovnimi odbori. No, mislim, da je absolutno ključnega pomena, to so dejali številni zaločevi v tej razpravi, da se posvetujemo z deležniki. Izogibanje posvetovanj z deležniki je ravno to, kar je privedlo do številnih problemov, s katerimi se ribištvo sooča. In zato bi vas resnično pozval k temu, da natančno preučite izid današnjega glasovanja in uh, upam, da bo komisija lahko ponovno premislila o tem vprašanju. Hvala. Hvala vam. S tem smo razpravo zaključili. Glasovanje bo potekalo danes opodne. Gremo naprej. Naslednja točka na dnevnem redu. Izjava komisije o evropskih proizvajalcih mleka.